je zelo pomembno in hvala, da ste to podprli. Hvala vsem, ki so sodelovali pri tej pobudi. Hvala. Hvala, gospod Kačmarek. Pisna izjava 001 iz 2012, kar zadeva eh, uvidbo Evropskega dneva obrtno proizvedenega sladolida. Die von den Mit ki so ga vložili Silvestri de Castro Mölcer, Divella in Stadla, tudi ta pobuda. Je, to pobudo je podpisala večina teh poslancev po 23. členu poslovnika, bo posredovana naslovljencem in bo objavljena v zapisniku z imeni podpisnikov. Besedo v zvezi s tem ima gospod Silvestrist. Er? Hvala, gospod eh, predsednik. No. Eh, Evropski dan eh, torej obrtno proizvedenega sladolida, eh, bo proslavljen vsako leto in hvala vsem, ki so sodelovali pri tem, ki so predvsem podprli tudi pokušnjo tega sladolida v Evropskem parlamentu, tako da so vsi lahko pokusili ta sladolid in se ne samo podpisali izjavo. Hvala vsem eh, iz Združenja Art Glas, ki so prišli v Strasburg in ponudili svojo, svoj sladolid. To pomeni da stavimo predvsem na kakovost in tudi na dobre eh, prehrambene vrednosti. Gre za eh, svežo, sveže mleko, svežo sadje, ki se uporablja pri tem. In predvsem gre tudi za to, da se sladoletne prevaža na dolge razdalje in zato je tudi eh, torej, so izpusti CO2 nižji. Hvala, gospe in gospodje, sedaj pa sledi glas, sledijo glasovanja. Najprej poročilo Tajn, protokol o statutu sodišča, priloga ena, poročevalka ima eh, besedo gospa Tajn. Ja, Gospe in gospodje.